Tako da nas čaka še zadnja točka na današnjem dnevnem redu. Gre za poročilo Higgins, elektronsko cestninjanje in sistem vinjet za lahka osebna vozila. Gospod poročevalec ima besedo. Mr. President, as Europe's road infrastructure is aging, Hvala. Ko Evropska cestna struktura se stara in potrebuje stalne nove investicije, zato je tu nekaj pomembnih vprašanj. Kako bomo lahko to infrastrukturo ustrezno uh, obnavljali, ne da bi negativno vplivali na trg? Kako zagotoviti, da bi še naprej spoštovali načelo nasnačevalec plača? In tretjič, kateri je najboljši način, da se zagotovi ustrezna delujoča, uh, delujoči sistem cestinjenja v Evropi? Zavedam strinjamo se, da eh, so rezultati ETTS-a eh, e bili eh, razočaranje. O tem je govorila tudi komisija. Komisija se bo morala vrniti k delu in bo morala pripraviti mogoče strožjo zakonodajo v obliki uredbe, tako da bi zagotovili postavitev otokovitega ETTS-a. In na to bo treba ustrezno prilagoditi tudi vso infrastrukturo, kar zahdeva Eh, cestninjenje, eh, pa se eh, je izkazalo, da je najpomembnejša pripravljenost vseh deležnikov, da kopijo, stopijo skupaj in da pripravijo ustrezen sistem. Se pravi, edini izziv je ta, da je potrebna politična volja, problem ni tehnološki in prepričan sem, da če bi imeli en sistem po celi Evropski uniji, da, to se mi zdi mogoče. Trenutno pa ni mogoče prepričati deležnikov, da bi se o tem dogovorili. In to se mora spremeniti, gospod eh, predsednik. In upam, da komisar eh, posluša eh, in da razmišlja tudi enako. E, možnost bi bila tudi, da e, uvedemo cestninjenje brez e, preprek. E, žal mi je, komisija o tem ni veliko razmišljala, ampak uh, upam, da bodo kmalo narejeni koraki za cestinjenje brez zapor po celi Evropi. Države članice bi morale obstoječe sisteme še vedno uporabljati, če si to želijo, vendar pa morajo cene biti sorazmerne. Države je treba spodbujati, da bodo dnevno, letno in mestno dajale vinjete eh, vozilom in administrativni in drugi stroški morajo biti v skladu z stroški letne vinjete, ampak v nekaterih državah članah je, je tako, da cestna vinjeta stane štirikrat eh, več proporcionalno gledano kot pa mesečna. In sam sem prepričan, da bi države članice morala imeti eh, svobodo izbire načina eh, cestinjenja na svojih ozemljih. vendar pa naj podarim, da se mi zdi sistem vinjet enostaven, ampak podarek mora biti na poštenih cenah. Ne sme se dopustiti državam, da kaznujejo voznike. Če bomo imeli Evropo brez eh, eh zapor, bo, eh, ve, bo menj onasneževanja, gibanje bo eh, bolj gladko potekalo. O tem morajo razmisliti vse tri institucije. Če se to ne bo zgodilo, potem to poročilo ostaja prazna eh, črka na papirju. Jaz bi pa želel, da to poročilo postane realnost. Hvala lepa. Hvala, gospod poročevalec. Tudi pri tej točki bomo kar takoj nadaljevali z postopkom catch the eye. Štirje ste se javili k besedi, vsi boste dobili besedo. Prvi dobi besedo gospod Erik Banki. Äh, Hvala lepa, gospod predsedujoči, spoštovani kolegi. Mislim, da se vsi strinjamo s tem, da sistem evropskega elektronskega cestninjanja ne deluje. Moramo razmisliti o tem, zakaj je temu tako. Eh, gospod Higgins meni, da je razlog za to dejstvo, da nimamo zavezujoče zakonodaje, ki bi določala sistem cestninjanja. Brez jasnih uh, določb eh, kazni, določenih eh, cestnin, ne moremo imeti takšnega sistema. Gospod Higgins je omenil tudi načelo onesnaževalec plača. Ustvariti moramo pogoje za to, da bomo lahko spoštovali to načelo, naložbe v infrastrukturo moramo do, dobro izkoristiti. Tukaj obstaja že nekaj dobrih zgledov. Hvala lepa, gospod Danieli, se naslednji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 uporabnike pomorskih in pa kopenskih avtocest. Takšno načelo že obstaja, vendar pa mora biti sorazmerno in mora upoštevati različne stroške. No, poročilo Higgins na pravilen način izraža naše obžalovanje zaradi ovir, ki obstajajo um, pri vzpostavitvi učinkovitega sistema cestninjanja. Mislim, da bi morali vzpostaviti nekakšen elektronski sistem cestninjanja ali pa sistem vinet, ki bi bil učinkovit in ki bi prispeval k izboljšanju cestnih infrastruktur. Hvala. Eh, Predstavljajo si, važni pan komisar, som rad. Gospod Paška, hvala lepa. Evropska komisija končno razume, da njihov projekt evropskega elektronskega cestninjenja ni bil uspešen. Cela vrsta eh, Države članice uporabljajo različne mehanizme za cestninjanje. Imajo elektronske sisteme cestninjanja, vinjete in druge sisteme. Vse to je težko uskladiti, težko je spostaviti enoten evropski sistem cestninjenja. Mislim, da prihodnost pripada satelitskim eh, napravam, ki lahko resnično, upora, eh, ki lahko resnično um, ki lahko izračunajo dejansko uporabo cest um, vse to lahko ima tudi posledice za zaščito zasebnih podatkov. Zato moramo najprej vzpostaviti učinkovit sistem za prevoznike in samo čas bo pokazal, ali so naši državljani pripravljeni dovoliti nadzor nad njihovim gibanjem, ko vozijo avtomobile. Hvala lepa še gospod Ferreira. Hvala lepa. cestna infrastruktura mora odgovarjati socialnim in gospodarskim potrebam. Tega ne moramo ločiti od regionalnega ozadja. Regionalne posebnosti morajo biti upoštevane pri upravljanju infrastrukture in to vključuje tudi sistem cestnin. Na portugalskem je uvedba cestnin v regijah, kjer prej niso obstajale, privedla do katastrofalnih posledic za cestno varnost, za eh, majhne cene velika podjetja, za prevoznika. Sedaj vemo, da je večina dohodkov iz cestninjenja bila namenjena vzdrževanju sistemov cestninjenja. Ne moremo ignorirati tudi katastrofalnih oči eh, izkušenj iz javno-zasebnih partnerstev. Hvala lepa, zadnje minute pripadajo spet komisarju Šemeti. Thank you, Mr. President. Honorable members. Hvala lepa, gospod predsedujoči, spoštovani poslanci. Želim se zahvaliti poročevalcu in pa vsem poslancem za konstruktivno poročilo, za predloge sprememb v zvezi z um, sistemom cestninjanja. Komisija se strinja za številnimi diagnozami iz poročila. Komisija namerava predlagati pobudo zato da bi, cestn, zato, da bi cestnili na podlagi prevožene razdalje. Želimo se soočati z primeri diskriminacije med posameznimi uporabniki cest in upoštevati pravice uporabnikov cest. Omogočiti moramo dovolj prožnosti držav članic. One morajo odločati o tem, kako bodo zaračunavali pristojbine za svoje ceste in eh, kako bodo uporabile dohodke iz cestninjenja. Države članice bi morale imeti več besede pri eh, določanju višine pristojbin. Strinjamo se s tem, da regionalni sistem elektronskega cestninjanja ne sme uh, se odpovedati cilju polne evropske pokritosti. Polna evropska pokritost je cilj te direktive, tako je odločil evropski zakonodajalec in mi bomo tesno spremljali regionalne projekte in preverjali njihovo primerno za celotno unijo. Do sedaj izvajanje projekta evropskega elektronskega cestninjanja ni bilo zadovoljujoče in zato bo komisija tukaj pripravila novo pobudo. Hvala. Jož. Hvala lepa, gospod komisar. S tem smo zaključili razpravo o tej točki, torej o poročilu Higgins. Glasovali bomo jutri ob 11.30. Za zasedanjem nadaljujemo jutri.